Naslednja točka na dnevnem redu je Tačikistan, položaj zapornikov v vesti. Kar takoj dajem besedo prvi avtorici, gospe Hautali. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tačikistan je najrevnejši izmed petih držav v Srednje Azije in zato moramo še naprej podpirati socialni in gospodarski razvoj te države. Istočasno pa moramo državo spomniti na njihove zaveze, ki so jih sprejeli na osnovi um, pa, um, sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Včeraj je potekal dialog o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Tadžikistanom. In že takrat smo želeli poslati močno sporočilo ob tem dialogu. Opozarjamo na to, da so bili sprejeti številni represivni zakoni, recimo govorim o zakonu o javnem zbiranju, ki eh, predstavlja grožnjo sankcij za nevladne organizacije, prav tako eh, so Um, ogroženi odvetniki in drugi pravni poklici v državi, slabša se situacija človekovih pravic in tako naprej. Prav tako so politični aktivisti aretirani zaradi politično motiviranih vzrokov. Um, in proti temu se je treba boriti. Enako velja za boj proti terorizmu, Ehm, in treba je podpreti pravice miroljubnih opozicijskih strank in nevladnih organizacij, kjer, katere morajo biti še naprej omogočeno neomejeno delovanje. Gospod Korao, hvala lepa. Jaz sem imel priložnost se udeležiti misije za opazovanje volitev v Tačikistanu lansko leto in videl sem, kakšna je tamkajšnja situacija. To je država z visoko stopnjo totalitarizma, kjer so zatirane politične stranke, eh, opozicija, ni omogočeno javno zbiranje. Nadzor nad mediji je zelo političen. Od leta 2009 je Tadžikistan naš partner, to partnerstvo je bilo sklenjeno zato, da bi dosegli določene rezultate, vendar pa se to v, prehod, v preteklih letih ni zgodilo. Ravno nasprotno, z referendumom o ustavi 22. maja je predsednik Rahman uh, si omogočil neomejeno kandidiranje za ponovno izvolitev, prav tako je omogočil izvolitev njegovemu sinu in tako naprej. Kar se tiče zapornikov vesti, eh, moramo vedno znova opozarjati na ta problem. Gospod Enok. Gospod predsedujoči, kot številne postsovjetske države, Tadžikistan preživlja dramatično in traumatično rojstvo. Uh, Ehm, na 100 tisoče ljudi je umrlo, preden je bil sklenjen mirovni sporazum. Predsednik Rahman je bil od takrat stalno na oblasti in številne razdelitve, eh, ki danes obstajajo v Tadžikistanu, so posledica eh, krute državljanske vojne. Eh, sadovi vladanja Rahmona niso takšni, kot bi jih pričakovali od demokratične družbe. Veliko je e, izginoti, aretacij, zatira se civilno družbo, novinarje, tudi geopolitično gledano je Tačikistan vedno bolj pod e, vplivom Rusije. E, veliko je ljudi, ki delajo v Rusiji in eh, preživljajo svoje družine, tja pošiljajo denar. Eh, malo je upanja za to, da bi se Tadžikistan razvil v pravilno smer, kar se tiče demokratičnih in drugih vrednot. Gospod Panceri, hvala lepa. Pred enim letom je Evropski parlament eh, opozoril na zelo slabe razmere, v katerih so potekale parlamentarne volitve lani. Letos je referendum o ustavnih spremembah eh, omogočil predsedniku Rahmonu neomeno kandidiranje za ponovno eh, izvolitev. On je predsednik že od leta 1992. Na to so letele številne kritike. Eh, Evropski parlament v, tem, v tej resoluciji zahteva ponovno vzpostavitev pravne države, prav tako eh, govori o tem, da morajo trgovinski sporazumi eh, vključevati klauzule o spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih standardov in tako naprej. Hvala. Gospod Tunekelom. Gospod predsedujoči, gospod komisar, pred šestimi leti smo sklenili sporozum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Tadžikistanom. Eh, in tukaj ne gre samo za gospodarsko sodelovanje. Ehm, v tem sporozumu so povdarjeni tudi so povdarjene tudi zaveze na področju spoštovanja demokratičnih eh, čel in človekovih pravic. Danes obstavljajo zelo zaskrbljujoči uh, Eh, signali, vedno več je zatiranja opozicije. La, eh, v prejšnji teden je bil, um, sta bila dva pripadnika opozicije obsojena na dosmrtno kazen. Skrbi na sistematično nadlegovanje odvetnikov, zlasti tistih, ki branijo aktiviste za človekove pravice. Um, potem skrbijo nas eh, tudi poročanja o mučenju zapornikov. Razumemo pomen političnih in gospodarskih odnosov s Tadžikistanom, vendar pa je treba vse skupaj povezati z spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pozivam eh, Evropska služba za zunanje delovanje naj eh, spremlja razmere v Tačikistanu, naj eh, zahteva spoštovanje pripadnikov opozicije in pa pravice do združevanja. Gospa Sančes Kaldentej. Hvala lepa. Dejstvo, da ima Evropska unija geostrateške interese v tej regiji, mm, ne bi smelo upravičiti ne po, ko, um, brezpogojno Eh, podporo vladi. To je obsodba tamkajšnjih prebivalcev. Ravno to se dogaja v Tačikistanu. Pod pretvezo boja proti terorizmu je vlada zatirala opozicijo in obstajajo tudi dokazi za sistematične kršitve človekovih pravic. Treba je okrepiti odnose med eh, eh, Tačikistanom in Evropsko unijo, treba ob tem spoštovati enako spolov, civilno družbo, človekove pravice, demokratične standarde in tako naprej ne smemo dopustiti, eh, da bi Tačikistan zapadel v ekstremistično nasilje. Treba je poskrbiti za, za teritorijalno in socialno kohezijo. O, naša naloga je, da eh, dopolnimo našo vlogo v svetu, biti moramo dosledni, koherentni in uh, Eh, ne smemo dopustiti, da bi naši geostrateški interesi pogojevali vso našo zananjo politiko. Hvala. Hvala lepa, gospod Kučuk. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар. Хвала лепа, господ председиочи, господ комисар, колеги и колегице. Eh, poglabljanje gospodarskih eh, in političnih interesov je pomembno za Evropsko unijo. Tačikistan je bistven partner v okviru strategije za Srednjo Azijo, mm, namenje, da bi spodbujali trgovinske stike in energetske stike med Evropsko unijo in Tačikistanom. Tačikistan je tudi pomemben zaveznik v boju proti terorizmu ta država si že več let prizadeva za demokracijo, ampak eh, situacija človekovih pravic je slabša. Uh, politična opozicija, liberalni uh, ljudje in mediji so žrtve zatiranja, prav tako so žrtve zatiranja nevladne organizacije in civilna družba. Politično motivirane obsodbe. Uh, uh, uh, uh, za svoje tarče jemljajo politične aktiviste. Pozivam oblasti v Tačikistanu, naj ne budemo izpustijo vse politične zapornike v tej državi, pozivam jih naj spoštujejo mednarodne standarde, eh, pravno državo in da naj zajamčijo temene svoboščine. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Gospod Štetina, v imenu ELS. Hvala lepa. Gospe in gospodje, leta 1992 se je v Tadžikistanu končala državljanska vojna. Za seboj je pustila približno 30 tisoč sirot. Tega se zelo dobro spomnim, kaj ti na koncu 90-ih eh, let sem o tem v Dušan Bejo posnel dokumentarec. Številni izmed teh otrok so sedaj odrasli in dobro bi bilo, da bi živeli v svobodni državi, ampak ko gre za svobodo, se ta država ni najbolje odrezala. Ni odprtega, vključujočega političnega vzdušja. Dokaze za to so politično motivirane obtožbe in eh, aretacije Zajda Saida, Maksa Labrahimova in drugih. Um, pa, um, ehm, sporozum o partnerstvu in sodelovanju, ki smo ga sklenili s Tadžikistanom, govori o tem, da je treba spoštovati človekove pravice in uh, demokratična načela. Uh, Zato menim, da bi morali ta okvir izkoristiti za to, da pomagamo tistim, ki so bili nepravično uh, aretirani. Hvala lepa, sedaj pa v imenu Alde, gospod Loristin. On kurb tõdeda, et Tadžikistan. Hvala lepa. Gospod komisar, kolegi in kolegice, res je žalostno, uh, da je Tadžikistan ena izmed najrevnejših držav na svetu. V zadnjih letih ta država zapada v totalitarno vzdušje. Evropska unija je v preteklosti veliko pomagala Tadžikistanu, ampak ne smemo si zatiskati oči pred dejstvi, da se je demokratični razvoj Tadžikistana zaustavil. Treba je poskrbeti za neodvisno pravno varstvo. To sedaj v Tadžikistanu ne obstaja in zato prihaja do tega, da uh, so zatirani tisti, ki bi morali ravno skrbeti za pravno varnost. To je zenak um, ehm, bližajoča se nevarnosti. Naša resolucija je tukaj pomembna. V njej uh, poudarjamo, da nasilni ekstremizm nikakor ni spremljiv. V Tačikistanu morajo biti spoštovane človekove pravice. Ne smemo dopustiti uh, tiranskih metod. Upamo, da bodo zastopniki Evropske unije uh, Eh, to upoštevali tudi pri nadaljnih pogajanjih z um, eh, Tačikistanom. Gospod Gerike, hvala lepa. Tačikistan je danes odvisen od gospodarskih povezav z Kitajsko in pa Rusijo. Sporazum o partnerstvu, ki mu ga je ponudila Evropska unija, eh, je bil eh, zelo pravičen. 1,2 eh, milijona evrov pomoči smo ponudili Tačikistanu. Evropska unija je pomemben trgovinski in gospodarski partner Tačikistana. Ampak to bi morale obe strani spoštovati zaveze. Zato nas v EKR-u skrbijo razmere v Tadžikistanu. Um, za um, pripadniki opozicije so v zaporih, zatirane so nevladne organizacije, mediji, odvetniki, novinari eh, in vse to ni spremljivo. Uh, eh, razmišljam tudi o situaciji nemške manjšine, uničevanja njihovih pokopališč, eh, uničevanja njihove kulture. Eh, Evropska unija je na strani Tadžikistana, ampak samo, če bodo tam trajno spoštovane človekove pravice in temeljne svoboščine. Hvala. Kelly. Hvala, gospod Kelly. Eh, no Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da so avtori dobro opisali, kaj se v tem trenutku dogaja v Tadžikistanu, eh, kaj se je predvsem zgodilo v zadnjih letih pred, eh, pod režimom sedanjega predsednika. Seveda moramo sodelovati z Tadžikistanom. Prav tako pa moramo na Tadžikistan pritisniti, zahtevati, da uvedejo reforme, zlasti ko gre za odnos do opozicije. Uh,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 Zahtevati moramo od vlade, naj poskrbi za te spremembe in izpusti zaprte odvetnike. Hvala lepa, gospod Fronzolika. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, kolegi in kolegice. Um, v našem interesu je, da se zauzamemo za gospodarsko in trgovinsko sodelovanje z državami osrednje Azije. Ampak to je seveda povezano z spoštovanjem človekovih pravic, osnovnih vrednot in temeljnih svoboščin. Enako velja za Tačikistan. Zato po, podpiram poziv za izpust vseh političnih eh, zapornikov. Ne smemo se zatiskati oči eh, s pričo porasta aretacij in pridržanj zaradi domnevno um, Um, domnevnih uh, kaznivih dejanj, uh, čeprav gre ob tem za mm, politično motivirane aritacije. Prav tako ne smemo dopustiti omejevanja svobode veroizpovedi, medijev, svobode izražanja. Aktivisti morajo uh, svobodno delovati v Tadžikistanu, brez zatiranja. Gospod komisar, Evropska unija bi tukaj morala nujno ukrepati. Grazie. Onorevole Fonzuli. Hvala lepa. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Prvi govornik v tem postopku je gospod Kukan. Thank you, Mr. Chair. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, vedno več je dokazov, o zaskrbljujočem zatiranju in aretacijah odvetnikov in novinarjev v Tačikistanu. Ti ljudje bi morali biti izpuščeni iz, pri, iz uh, zapora. Evropska unija je veliko investirala v dialog o človekovih pravicah z Tačikistanom in ta dialog bi moral pomeniti tudi spodbudo za reforme. Eh, zlasti mora to pomeniti neodvisno sodstvo z ustreznim sistemom preverjen. Odvetnik, ki mora svobodno zastopati svoje stranke pred sodišči. Samo, če gre za utemeljene, razen če gre za utemeljene obtožbe, mora vsem eh, Tadžikistanom biti zajančeno pravično sojenje. Pozdravljam uh, um, delo ombudsmana, ki nadzoruje spoštovanje človekovih pravic v državi, ampak uh, veliko dela uh, to državo še čaka na tem področju. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tom demokratikom, ki jo imate, tom. Tačikistan je avtoritarna država, sistematično so kršene temeljne svoboščine in človekove pravice, mediji so zatirani, zatirajo jih tankašnji oligarhi. Tudi krščanske manjšine so pod velikimi pritiski. Evropska unija bi morala pritisniti na Tačikistan, ponovno je treba spostaviti demokracijo, pravno državo, treba je spoštovati pravice opozicije, potrebujemo. Um, svobodo izražanja in pa svobodne volitve. E, tesno moramo spremljati spoštovanje sporazuma o partnerstvu in sodelovanju um, in uh, zahtevati moramo nemudno spoštovanje človekovih pravic. Zato imamo vse potrebne sredstva in inštrumente in treba je pač uh, pritisniti na to državo základní rysy tádžistů. Gospod Polčak, hvala lepa. Skrbijo me razmere v Tadžikistanu. Ljudje izginjajo, eh, v državi vlada huda revščina, eh, slišimo poročanje o mučenju, oligarhi vodijo to državo, niso spoštovane verske manjšine in vse to kaže eh, pravi obraz Tadžikistana. Evropska unija je s to državo sklenila sporazum, ki je sicer strateško pomemben, ampak sprašujem vas, ali lahko zaradi tega sporazuma eh, negiramo temeljne človekove pravice. Z drugimi besedami, ali lahko se odpovemo človekovim pravicam v tej državi samo zaradi njenega Eh, strateškega pomena, mislim, da nikakor ne. Hvala lepa, gospod Dortman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsekakor podpiram to, kar so povedali kolegi in kolegice. Tačikistanu moramo pomagati na poti do demokracije, čeprav je to država, ki ima tisoč kilometrsko mejo z Afganistanom. Um, in pogosto tukaj prihaja uh, do problemov. Uh, ko berem to resolucijo, ne uh, opažam nič novega. Vse to so primeri, ki so stari že leta. Jaz sem že tri leta član delegacije za odnose z osrednjo Azijo, sestal sem se tudi z predsednikom Tačikistana, ampak vseeno nimam možnosti, da, nisem imel možnosti, da bi uh, vplival na to resolucijo. Zato moramo v tej hiši razmisliti o tem, kaj so resnično primeri, nujni primeri kršitev človekovih pravic in kako lahko v pripravo resolucije vključimo tudi delegacije. Če bi naj imele delegacije smiselno, svoj smisel, potem bi jih morali upoštevati tudi pri pripravi resolucij. Hvala lepa, gospod Kastaldo. Grazie, grazie, predsednik najlepša hvala gospod eh, predsedujoči tadžikistan je v situaciji ki smo jim pogosto priča v nekdani eh, sovjetski eh, zvezi eh, ki je skoraj izbruhnila vojna med nekdanjimi komunisti eh, in islamističnimi skrajneži eh, na to imamo eh, varnostne grožnje zaradi afganistana eh, Eh, stabilnost je v nevarnosti. Vlada eh, preganja opozicijo, odvetnike in zagovornike človekovih pravic kot eh, pravnik, kot nekdo, ki pozna to področje, menim, da ne smemo dovoljevati tega nepravičnega preganjanja renesančne islamistične eh, stranke, ki eh, normalno delovati. Ni pravice do poštene obravnave na sodišču, do poštene obrambe na sodišču. Gospod in gospodje, pozvati moramo k dodatnim okrepom, kar se tiče partnerskega sporozuma eh, s, s Tadžikistanom. Te klauzule v človekovih pravicah morajo postati realnost, ne smejo ostati zgolj na papirju. Hvala. Sedaj pa gospod Stiljanides, izvolite, gospod komisar, beseda je vaša. Zdaj podpira. Spoštovani gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Trenutno smo priča zelo težkim razmeram na področju človekovih pravic v Tadžikistanu. Prišlo je do pozitivnih eh, dogodkov, naprimer pozdravljamo dejavnosti eh, ombudsmana za človekove pravice, vseeno pa imamo veliko pomislekov v zvezi z številnimi drugimi vprašanji. Najbolj nas skrbi politično sodelovanje. Skrbijo nas politični zaporniki. 29. septembra lani je islamistična eh, oziroma islamska renesančna eh, stranka v Tadžikistanu dobila prepoved obstoja. Eh, Evropska unija je takrat podala izjavo, pozvala je k drugačnim eh, odločitvam. Pozvali smo vlado, da spoštujejo temeljne pravice, tudi pravico do eh, pravične obravnave na sodišču, tudi kar se tiče varnostnih operacij. Vrhovno sodišče je izdalo eh, zaporne kazni za 13 aretiranih eh, voditeljev te stranke. V dveh primerih eh, sta bili osebi vrženi v zapor do konca življenja. Takrat smo podali izjavo in dejali, da sodni postopki niso bili pregledni in da so kršili pravice obsojenih do pravičnega obravnavanja na sodišču, kar ni v skladu z mednarodnim pravom. Vlado smo opomnili tudi, da je treba pokazati, da obstajajo dejanski jasni dokazi eh, in da so ti predstavljeni na sodišču v zvezi z vsemi kaznimi, ki so bile sprejete. Vključujoč eh, sodni postopek in proces lahko prepreči radikalizacijo. In to smo izpostavili na več. Eh, sestankih na visoki ravni, ko je bil uh, leta 2015 ministerski sestanek v Astani, na to, ker ko smo imeli obisk uh, predsednika in tudi uh, ob dialogu o človekovih pravicah med Evropsko unijo in uh, Tadžikistanom. ukrepi tađikistanske eh, vlade lahko škodijo legitimnosti njihovega političnega sistema. To ni v našem interesu. Naša uh, politika je, da si prizadevamo za politično stabilnost in gospodarski razcvet. Evropska unija še vedno ostaja uh, Eh, glavni ponudnik eh, razvojne pomoči za Tadžikistan in eh, osrednjo Azijo. Še naprej bomo izpostavljali človekove pravice in pravice zapornikov. To je za nas izjemno pomembno in to bomo izpostavljali v naši agendi. Evropska unija je pripravljena sodelovati s Tadžikistanom in skupaj reševati to problematiko. Hvala za pozornost. Grazie, komisarjo. Najlepša hvala, gospod komisar, s tem smo zaključili razpravo o tej točki. Imamo sedem predlogov.